oblikoval to sporočilo, eh, gospod Svoboda je predsednik te delovne skupine. Dragi kolegi, sedaj lahko preidemo na glasovanje. Prosim, če pripravite svoje eh, glasovalne kartice. Tu je sedem predlogov eh, resolucije. Najprej bomo obravnavali resolucijo oziroma glasovali o resoluciji o Pakistanu umor guvernerja province Panjab Salmana Taserja. Tu imamo ustni predlog eh, spremembe, ki ga bo predlagala gospa Šake. Um, Hvala. Od Osmi odstavek je potrebno dodati ob koncu odstavka, sedemnajstega odstavka in uh, ga uh, zamenjati z withdraw the reservations on. To so vsebinske spremembe uh, besedila. Kdo temu nasprotuje? Ne, ali lahko o tem glasujemo? Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto? potem četrti odstavek, ločeno eh, glasovanje po delih, eh, predlog spremembe je predložil gospod Tenok. 14. Eh, odstavek naj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 Če temu ni tako, lahko torej glasujemo v, v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti. Bomo preverili elektronsko, mislim, da moramo preveriti. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Glasujemo v drugem delu. Ste vsi glasovali, konec glasovanja? Jasno je, da je bilo zavrnjeno. 15. odstavek, spet glasovanje v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, za, proti, vzdržani, zavrnjeno odstavek 17 in še en ustni eh, predlog, ki ga bo predstavila gospa Šake. Obe spremembi, obe spremembi eh, sta bili vključeni v moj prvi prispevek. O tem primeru bomo glasovali o, resolu o resoluciji. Za, proti, vzdržani, sprejeto. So Naslednja točka glasovanja o šestih predlogih resolucije v zvezi z Brazilijo, izročitev Čezareja Batistija. In preden glasujemo o celotni resoluciji, imamo ust no, spremembo, ne, ne, gospod Anželili, prav, potem lahko glasujemo o celotni resoluciji in sicer poemensko, glasujemo poemensko. Ste vsi imeli čas glasovati, v tem primeru lahko končamo z glasovanjem, rezultat pa je, da je sprejeto. in sedaj še glasovanje o sedmih eh, predlogih resolucije o Iranu in primer Nasrin Sotude. Bom, glasovali bomo spet poemensko, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. sprejeto. 79 eh, za, nihče proti. Še nekaj informacij imamo. Prvo stališče komisije. Eh, dobil sem namreč od sveta stališče eh, za prvo obravnavo.